člena našega poslovnika, predajam to zadevo pristojnemu odboru. Dobil sem zahtevo skupine EPPED v povezavi s spremembami sestav medparlamentarnih odborov in pa delegacij. Seznam teh sprememb bo objavljen v zapisniku z tega zasedanja. Če nišče nima pripomb, potem bodo ta imena.